Dragi kolegi, gospod predsednik, dragi kolegi, gospod komisar, ponovno bomo nadaljevali to zasedanje. Prosim, da se vsi posedete potiho. Dobro, gremo na drugo fazo razprave po tej splošni predstavitvi. Slišali smo vodne besede komisarja komisarja Oljarena in komisarja Andorja. Sedaj bomo obravnavali tri teme. Prva do povdne se bo nanašala na proračun skupnosti. To bomo povezali z nacionalnimi proračuni. Popovdne bomo obravnavali probleme, ki so povezani z koordinacijo gospodarskih nacionalnih politik. Na začetku potem pa bomo govorili o politiki zaposlovanja. Rad bi pozdravil ciprskega predsedujočega gospoda Linča, ki bo po komisarju spregovoril. Rad bi pozdravil komisarja Levandovskega, je komisar za proračun, predstavil bo predloge Evropske komisije v proračunskem okviru skupnosti prihodnih letih. Prosim za mok. In rad bi spomnil, da bomo nadaljevali z istim postopkom. Tisti, ki se želite oglasiti, morate izpolniti oranžni obrazec, ki smo ga razdelili. Zapisati morate ime. Sedaj je to B obrazec. Ja, no, barva se spreminja s soncem ime morate zapisati, parlament, iz katerega prihajate, funkcijo, tako da bomo lahko dali besedo vsem in da bomo lahko porazdelili čas govora med države, med politične stranke in med parlamente. Potem nekaj vodnih besed, zato da bi predstavil problematiko te okrogle mize. V tem trenutku našega srečanja gre za odnose med nacionalnimi proračuni in evropskim proračunom. To je tema, ki je še posebej pomembna v tem trenutku, zaradi dveh razlogov. Najprej zato, ker Imamo varčnost v vseh naših nacionalnih proračunih. Ponovno želimo vzpostaviti ravnovesje. V nekaterih državah ni precedensa za to. 20 držav od 27 je sprožilo postopek presežnega primankljaja. 25 držav od 27 je podpisalo pogodbo o proračunski konsolidaciji, to je začelo veljati na začetku meseca. Po drugi strani pa vidimo, da v tem istem trenutku potekajo pogajanja o večletnem finančnem okviru za prihodnih sedem let in upamo, da bomo dosegli dogovor v prihodnih tednih. Delamo na podlagi predloga Evropske komisije. Če bo evropski proračun sprejet, bo to 28. proračun. 29. proračun bo to postal, ko se nam bo pridružila Hrvaška. 85 odstotkov prihodkov proračuna prihaja iz prispevkov nacionalnih proračunov. To so vaši proračuni. Istočasno pa imamo 94 odstotkov izdatkov iz proračuna skupnosti. To se vrne nazaj države članice. S tem razbremenimo nacionalne proračune. To ima v mislih politiko sodelovanja, ko gre za tretje države. Torej, to je proračun skupnosti, ki je nekako dodatni proračun za vsak nacionalni proračun. Tako, ko govorimo o prihodkih, kot tudi, ko govorimo o izdatkih. Kriza, v kateri smo že tri leta, je veliko stvari pokazala na teh in drugih področjih. Po eni strani je kriza pokazala, da imamo tu skupnost interesov v naših državah. Ta skupnost je veliko močnejša, kot smo si sploh predstavljali. Naša draga Irska predstavlja manj kot en odstotek evropskih državljanov. To so najboljši. En odstotek. Grčija ima BDP, ki predstavlja 2 odstotka BNP-ja Evropske unije. Ampak vseeno pa je situacija v teh dveh partnerjih bila zelo zaskrbljujoča za vse nas. Več mesecev vesel sem, ker lahko tu počastim Irsko, Grčijo, ki sta se res ogromno trudili, da bi išli iz težav. Tu imamo Nemčijo, ki se je pred dvema letoma nenadoma odločila da bo ustavila proizvodnjo jedrske energije. To je imelo posledice v vseh drugih državah članicah, celotni Evropski uniji. To je vplivalo na cene energije in na energetsko situacijo. Še pred koncem meseca bodo v Italiji potekale volitve. Tu citiram povsem različne primere. Imamo program, ki naj bi ga izvajala vlada. Italijani bodo izbrali vlado in to bo vplivalo na politike vseh partnerjev Italije. Torej, po eni strani imamo skupnost interesov, to je postala prava skupnost vseh interesov, vse, kar se dogaja pri enih, pozitivno in negativno vpliva na druge. Po druge strani pa je kriza pokazala, da nimamo mehanizmov solidarnosti, ki bi bili kos tej skupnosti, ki ima takšno usodo. Seveda smo oblikovali sklade, recimo evropski mehanizem solidarnosti. Ampak pravzaprav, če lahko primerjamo zdravje enega sistema pomoči pri dihanju, to ni terapija zdravljenja. Danes do povdne ste številni predstavniki Španije, Grčije, Portugalske, Cipra, Latvije ustrajali na tem, da imamo proračunsko disciplino, ki jo potrebujemo, poleg pomoči, ki jo lahko prejmemo iz mehanizma solidarnosti ali iz drugih sistemov te vrste, moramo financirati tudi naložbe v prihodnosti. To potrebujemo za rast in za poslovanje, kajti brez rasti ne bo rešitev. Neko gre za primankljaj, neko gre za dolg, neko gre za brezposelnost. Torej, kar moramo pri naših 28 proračunskih politikah uskladiti, omejitve, zmanjšanje upravnih izdatkov, ki so nepotrebni. Istočasno pa moramo ohraniti naložbe v prihodnosti. Tu imamo potrebne izdatke v prihodnost, zato si moramo vsi skupaj zastaviti kar nekaj vprašanj. Glede tega, kar vsi pričakujemo od evropskega proračuna. Kaj pričakujemo? ko gre za izdatke, ko gre za zaposlovanje. Ali lahko z zaposlovanjem bolj podpremo nacionalne proračune, ali lahko dopolnimo naše nacionalne proračune, se moramo vprašati, ali imamo politike, s katerimi moramo ublažiti velike kritike izdatkov, zato da bi dosegli potrebno gospodarsko učinkovitost. Tu imamo European Added Value, evropsko dodano vrednost do povdne so predstavniki to omenili. Ali je normalno, da recimo v evropskem proračunu posvetimo petkrat več posojil kmetijstvu kot za prihodnost raziskav in razvoja? Dopodne smo slišali vprašanje o načelu subsidijarnosti. Rene Vanderlinde, naš prijatelj je to omenil, ko gre za regionalno politiko in kohezijo, ali smo res prepričani, da res izvajamo načelo subsidijarnosti v moji francoski regiji, v Lakitenu. Vsako leto izvajamo več kot tisoč projektov in ti so financirani iz Evropskega regionalnega sklada. Ali je to subsidijarnost? Se lahko vprašamo. Istočasno pa vidimo, da so naši nacionalni proračuni omejeni brez precedensa. Ali ni sedaj napočil pravi trenutek za to, da bi išli iz tega sistema, o katerem se evropski proračun financira iz nacionalnih proračunov, kajti to je obremenito za nacionalne proračune? Ali ni sedaj pravi trenutek za to, da bi se vrnili na prvotno načelo Evropske unije? To ostaje zapisano v pogodbi. To je načelo, po katerem morajo biti evropski izdatki financirani iz lastnih sredstev Evropske unije. Tudi tu ste številni omenjali to težavo v današnji razpravi. Sedanji sistem, po katerem države članice financirajo, Evropski proračun je postal neuzdržan. Globoko nepravično je, da imamo tak sistem. Tu med nami imamo ducat držav, ki so privilegirane, ki plačujejo manj, včasih veliko manj, kot bi morale plačati v evropski proračun, glede na njihovo nacionalno bogatstvo. Seveda imamo simetrično ogledano tiste države, ki so v slabšem položaju zaradi tega sistema. Pripomnil bi nekaj. Ta vidik stvari nikoli ni omenjen, ko se srečajo ministri za finance v svetu. In upam, da bodo predstavniki nacionalnih parlamentov zlasti zadevnih držav, lahko javno zastavili ta problematična vprašanja na tej konferenci. To je prava priložnost za to, recimo, da zastavite takšno vprašanje. Številni izmed vas na koncu, lahko rečem, da sem dopolne nekaj ogotovil, gospod Marini je tu zastopal francoski senat, zastavijo vprašanje o tem, ali ne bi morali ločevati med težavami, ki zadevajo območje evro in težavami, ki zadevajo tiste države, ki so na drugi strani. Popovdne se bomo vrnili na to vprašanje, ampak tudi na to ne smemo pozabiti. Tako, toliko vodoma predlagam gospodu komisarju, da sedaj predstavi glavne smernice predlaganega strani komisije v okviru evropskega proračuna v prihodnih sedmih letih. Prosim. Hvala lepa, dobro jutro. To je deževno jutro, ampak to lahko pričakujemo tu v Bruslju, kot običajno. Imamo proteste danes, imamo protest eh, voznikov taksijev. No, mislim, da je čas tega sestanka res pravi. Prišel je v pravem času, teden dni pred odločilnim sestankom evropskih vodi, ki bodo odločali v prihodnji finančni perspektivi. In tu imamo to evropsko vizijo do leta 2020. Tu imamo kar nekaj proračunskih vrstic, imamo kar nekaj denarja. Dobro je, da to vključimo tiste, ki so izvoljeni strani državljanov. 27, ne vem, če Hrvaška to znam, ampak tu imamo 27 držav članic. Kot je bilo izrečeno, strani Oli Arena in strani Alana Lamasura smo sedaj v res drugačnem okolju v Evropi, ki se spreminja. Tu govorimo o konsolidaciji javnih financ, to je glavna mantra vseh politik med leti 2009 in 2011. To ni več edina dimenzija. Sedaj želimo imeti bolj uravnotežen gospodarski miks v Evropi. S tem se spreminja tudi profil evropskega semestra in mesto evropskega proračuna. To me res veseli, kajti to je pravo mesto za to. Evropa mora dokazati, da je koristna sedaj, ne v prihodnosti. Spremimo mi pogodbe, pa verjetno bo to potrebno. Sicer pa moramo dokazati koristno že sedaj. Presojali pa bodo Evropo po tej zmožnosti reševanja gospodarske krize. In tu je pravo mesto za to, da urejamo evropski proračun. Kajti evropski proračun lahko spremeni strukture nacionalnih proračun, dugo predvsem za naložbe. To sicer ni čudežna rešitev, je pa del odgovora za te težave. Kako pomešati konsolidacijo s potrebo potem, da moramo najti veliko denarja za dolgoročne naložbe, za rast delovna mesta in konkurenčnost. Pa še nekaj. Mislim, da je to prava dodana vrednost evropskega proračuna. Tu lahko to ločujemo. Poleg drugih razlik, verjetno veste, da je to edini proračun po vsem svetu, ki je vedno uravnovešen. Sveda ne moremo iti na trg z nacionalnimi proračunami, z bankami. Porabimo lahko le to, kar prejmemo v sklopu prispevkov. Tu imamo carine, imamo druge prihodke iz držav članic. In le to lahko porabimo, kar prejmemo, kar zadeva prihodnost. Glede prihodnosti lahko rečem, da imamo nekatere jasne predloge, to je usklajeno s konkurenčnostjo, rastjo delovnimi mesti. Vemo, da težko lahko najdemo denar za naložbe v nacionalnih proračunih. Švedska je edina izjema ki je sedaj omogočila takšen davčni stimulus. To ni možno v drugih državah. Tu imamo denar za naložbe in to je prva žrtva konsolidacije prihrankov in vrčevanja. To je običajno, kajti denar za naložbe ni tako usklejen na ravni unije, kot so druge vrste izdatkov v nacionalnih proračunih. Torej, prvi del, ki jasno raste v tem predlogu prihodnosti, je tako imenovano obzorje 2020. To je nova generacija raziskovalnih programov. Ampak prvič v zgodovini Evropske unije je to tako jasno konsolidirano, ko gre za raziskave in inovacije. Kajti mislim, da imamo tu vrzel v Evropi, ko govorimo o javnih financah za raziskave in nimamo nujno toliko komercialnih inovacij kot jih imamo na drugi strani Atlantika, obzorje 2020 je v prvotnem predlogu šlo iz 55 milijard na 80 milijard za raziskave. Lahko pokomentiram razvojno fenzo, ampak to je bil prvotni predlog iz leta 2011. Tu smo črpali navdih iz izkušenj generacije raziskovalnih programov, ki se imenujejo sedmi okvirni program. Doslej smo prejeli 95 prijav za raziskovalne nepovratna sredstva po tem programu iz skoraj da 400 posameznih organizacij. 16 tisoč pomoči z nepovratnimi sredstvi smo dodelili. Tu imamo 100 tisoč posameznikov in raziskovalnih organizacij, ki so ključno to po celotni Evropi. Torej, prav gotovo je to najpomembnejši vir raziskovalnih nepovratnih sredstev v Evropi ki mogoče niso toliko na voljo v različnih državah nacionalnih poročnih. Torej, če shajamo iz teh izkušenj, če govorimo o tej generaciji programov, ki se sedaj izvajajo, potem lahko vidimo, da predlagamo nov stil tesnih odnosov med raziskavami in inovacijami, ki se imenujejo obzorje 2020. Potem imamo programe za majhna in srednje velika podjetja. To se imenuje Kosmo. Tu imamo 2,5 milijarde evrov prvotno. Mislim, da bomo ohranili ta znesek in tu imamo milijardo 400 milijonov in to bo vključno v tako imenovane finančne instrumente za vzvod. To je vzvod dolgoročnih jamstv in tu gre tudi za tvegani kapital, ki ga jasno pogrešamo v Evropi v tem pejzažu, ki je sedaj na voljo. Če govorimo o kapacitetah za MSP-je. To je nova generacija programov za mlade, za izobraževanje, za mobilnost mladih. To je velika težava. Laslo Ander je verjetno to omenjal, kako pomembno je vrniti prihodnost mlade generacije v Evropi. Poleg tega, kar je bilo v medijih najbolj prisotno v mlani, tu imamo program Erasmus, imamo tu tudi druge sestavine vseživljenjskega učenja, ampak kaj je pomembno? Povečati mobilnost na evropskem trgu zaradi razlik, ko gre za stopnje brezposelnosti. Mislim, da imamo v Avstriji manj kot 5% brezposelnosti, mlanih v Španiji pa recimo veliko, veliko več. Torej, mobilnost je delni odgovor. Mobilnost bi lahko okrepili, če bi imeli več vrst takšnih evropskih šolnin. Kaj želimo imeti tu? Res pravi učinek vzvoda, glede tega, kako mobilizirati, glede na to, da je malo denarja v evropskem proračunu. Tako da želimo imeti vzvod preko tako imenovanega programa, ki se imenuje program povezovanja Evrope. Tu imamo tudi transnacionalne mreže prevoza, energije, tako da imamo pravo varnost. Ne gre le za izjavo, potrebujemo čezmejne konektorje med državami. Tu imamo tudi digitalno ekonomijo, ki je pomembna. Torej, tu vidimo, kako je z dolgoročnimi naložbami, pre, premalo je teh naložb, ko gre za sektor prevoza. Tu obstaja tveganje. Mogoče bi lahko povečali tudi stopnje teh dolgoročnih naložb projektov naložb. Vključeni smo v proračunske prispevke. Evropska investicijska banka je vključena v to in lahko pričakujemo velik vzvod. To se zdaj preskuša v pilotnih projektih na področju prevozen infrastrukture. Ampak to je povezano z namenjenim proračunom. Tu gre za vzvod tega proračuna. Pa kaj je pomembno videti? Velik del izdatkov prihaja iz kohezije, pa tudi iz podeželskega razvoja. To je priložnost, da preusmerimo izdatke v smeri rasti delovnih mest in konkurenčnosti. To moramo postoriti preko partnerskih pogodb s državami članicami. To sedaj ni popularno v Evropi. To so makroekonomska pogojevanja, ampak to so ex ante pogoji, ki so določeni za izdatke. Ampak, če si pogledate omejeno število ciljev, da bi imeli več takšnih regij v Evropi, potem lahko vidite, kako močno je to povezano z referenčno točko. In sicer, da bi Evropa morala širiti več, ko gre za delovna mesta, konkurenčnost in inovacije. Ampak tu vidimo, glavno smer evropskega proračuna. Kako preusmeriti tradicionalne politike, kohezijo, podeženski razvoj? Deloma imamo tudi neposredna plačila kmetom. V pravo smer, ki jo nujno potrebujemo v Evropi. In sicer gre tu za dolgoročne naložbe. Torej, sedaj imamo še teden dni pred vrhom. Vrh novembra ni bil uspešen, ampak ne smemo zamuditi te priložnosti. Sedaj veliko več vemo, o tem, kar je res pomembno, katere so meje spremljivega za države članice. Sedaj imamo velike priprave, da ne bi zamudili druge priložnosti 7. in 8. februarja, bo potekal vrh. Bojim se, da realno gledano to območje pristanka za proračun prvič v zgodovini lahko ostane pod sedanjim nivojem. Že zadnji predlog Hrmana Van Rompuja je bil 20 milijard manjši, ampak v obdobju 2014 do 2020 pa znaša toliko kot v letu 2007 do 2013. Torej, tu imamo omejitve. Potrebujemo tudi kvalificirano večino v parlamentu. Danes vidim v Frankfurter Allgemeine lep članek, tu vidite nekatere predsedujoč v parlamentu, tu imamo Alvaro, ne poznam ga. Ja, tu gre za široko proračunsko koalicijo Reimer Berge, bi moral biti z nami, iz CDU Juta, Haug iz SPD-ja in Helga iz Zelenih. Torej, vse, kar je na voljo, je tu v parlamentu, vsi so združeni za to, da bi zagovarjali znesek proračuna, ampak vrednost proračuna pa se nanaša na dolgoročne naložbe. Govorimo o dolgoročnih naložbah. Gre za predvidljivost naložb. To je narava financiranja preko evropskega proračuna. Tu imamo večletne programe, s katerimi bomo lahko imeli stabilnost. Vrednost sama po sebi je povezana s pogoji stabilnosti Evrope. Žal je logika v pogajanjih takšna, da bi zagovarjali nacionalne vojnice kot pa nekatere dele prihodnih smernic izdatkov. In to lahko prečakujemo. Recimo, tu imamo univerzalno konzervativno stališče držav članic, da zagovarjajo kmetijstvo, pa tudi ravni neposrednih plačil kmetom. Ampak to je bilo vedno tako. To je mantra modernizacije proračuna. Potem gre tu tudi za močno zagovarjanje kmetijskih izdatkov. Moji sosedje tu bodo verjetno kaj povedali o tem, kako pomembno je, To za Jersko. Ne smemo pozabiti, da moramo v pogajanjih tudi v parlamentu zagovarjati poenostavitev. Ampak tu gre za pravila izdatkov, tu gre za tako imenovano finančno uredbo. Tu so za dramatične zahteve upravičencev, da bi zmanjšali birokracijo, da bi res poenostavili stvari. To mora biti del teh ciljev. To mora biti pomembna prioriteta v prihodnem obdobju. Zagovarjati moramo tudi inovacijske finančne instrumente, kajti ne glede na trud parlamentu, bomo verjetno morali financirati več Evrope v prihodnosti, vključno s Hrvaško, ki bo 28. država članica. Tu bo več pristojnosti, več Evrope imamo prvič, z nekoliko manj denarja, ampak sedaj potrebujemo tudi vzvode finančne instrumente potrebujemo in vesel se, da bomo imeli razpravo. Ne vem, če bila to prava izjava ali ne. Hvala še enkrat za to priložnost, da lahko naslovim tiste, ki ste bili izvoljeni strani ljudstva. Gospod komisar, predsedujoči, člani. Evropskega parlamenta, kolege, gospe in gospodje, hvala, da ste mi dali to priložnost, da lahko naslovim poslance in preden bom začel, se lahko zahvalim komisarju. Menili ste nekatere teme, sam pa bom naslovil tudi podobne teme v mojem prispevku danes. Spoštovane kolegice in kolegi, glavna prednostna naloga irskega predsedstva je stabilnost, varnost in seveda to pomeni tudi zagotavljanje delovnih mest da bi to zagotovili, potrebujemo konkurenčno evropsko gospodarstvo, prožno v dobrih časih in eh, trpežno v slabih. Potrebujemo stabilno evropsko ozračje, ko bodo države članice se podpirale proti negativnim ekonomskim silam in eh, da ne bodo zagovarjali samo vlastnih interesov. Evropa lahko prebrodi krizo. Evropa je močnejša skupaj in kot lahko vidimo v sedanjem globalnem ekonomskem ozračju, je to pomembnejše kot vedno. Evropski model je raznolikost v eh, združenost v raznolikosti in to je nekaj, kar moramo obravnavati in upoštevati, če želimo biti uspešni na globalni ravni. Evropski semester je pomemben korak naprej pri zagotavljanju Evropske unije eh, tega, da lahko zagotavlja smernice državam članicam, pri oblikovanju ekonomske politike, preden se začenja proračunski postopek. Nadaljni nadzor na evropski ravni in fiskalna in eh, denarna eh, integracija zahtevajo sodelovanje vseh institucij, tudi Evropskega parlamenta, zato, da bomo resnično demokratično opremljeni in da bomo prevzeli tudi demokratično odgovornost. Irsko predsedstvo se je zavezano parlamentarni dimenziji in ta parlamentarni teden je ključnega pomena za evropski semester 2013. Postopek evropskega semestra je ključnega pomena, kajti politike držav članic so pod nadzorom. Nadziramo in preverjamo politike tako, da smo gotovi, da so države članice izbrale prave izbire. To pa je tudi priložnost. Priložnost zagotoviti, da bodo raziskave, razvoj vključeni v nacionalne politike družbe so izpostavljale prednostne naloge glede na eh, aktualni čas in eh, od danes so inovacije najpomembnejše. Do leta 2050 bo Evropska unija imela samo 6 odstotkov eh, svetovnega prebivalstva. Hitro raztoče države Kitajska, Rusija, Brazilija in Indija bodo prezele primat. V tem ekonomskem vzdušju je pomembno zagotoviti sodelovanje za to, da bomo imeli inovacije v vseh državah članicah Evropske unije. Prvotni okvir predloga komisije je bil pravi tako menjerska. Evropski proračun mora ostati na trenutnih ravneh. Nekateri si želijo velikega zmanjšanja proračuna in zmanjšanja kohezijskih skladov. Jerska meni, da je sicer o tem, teh težkih ekonomskih časih potrebno zagotoviti zadostna sredstva. Veliko držav, tudi Irska, trpi zaradi krize, vendar pa sedaj ni pravi čas, da bi preveč vačovali in da bi izničevali dobro delo prejšnjih desetletij. Potrebno je imeti pravo na novesje in to je ključni ključnega pomena za državljane Evropske unije naslednja finančna perspektiva. Irska je primer, ki je uspešno uporabila skupnostna sredstva za izboljšanje lastnih sredstev, ko smo investirali v ključno infrastrukturo in kadrovsko politiko. V zadnjih nekaj desetletjih nam je uspelo e, deorganizirati, preorganizirati, spremeniti naše gospodarstvo, zato da smo investirali v najpomembnejše dele gospodarstva. To je ključna komponenta irskega predsedstva. Zagotovili bomo, da bi finančna podpora zagotavljala trajnostno rast, izboljševala zmogljivost Evrope za inovacije in nadgrajevala ključno infrastrukturo, prav tako pa omogočila socialno vključevanje. Irska ima eh, dvoje stališče glede naslednje finančne perspektive. Seveda moramo imeti izravnanost glede neto plačnikov in neto prejemnikov. 65 odstotkov zdatkov, ki smo jih dobili na Irskem, prihaja iz strukturnih skladov in tudi iz kmedijskega sklada za podeželjski razvoj. Strukturni skladi pa znašajo samo 6 odstotkov. Zavedamo se našega stališča in Irska bo seveda morala prevzeti neutralno stališče med pogajanji o naslednjem finančni perspektivi. Kljub vsemu pa kot nekdo, ki sprejemamo odločitve, moramo najti odgovornost, da najdemo izhod iz trenutne krize. In sedaj menim, da je eden ključnih elementov povečanja pomena raziskavam in razvoju. Torej, poglejmo si to bolj podrobno. V Evropi primerjamo inovativne uspehe posameznih držav članic. V letu 2007 imamo predvsej inovativnih indikatorjev in skušamo najti odgovore za vseh 27 držav članic Evropske unije in tudi za ostale. Glavni konkurenti Evrope so Kitajska, Brazilija, Avstralija, Južna Afrika, Japonska in ZDA. V ZDA na Japonskem in Južni Koreji. Koreji so bolj uspešni, kar se inovacij tiče, kot v EU27. Zaostajamo globalno gledano. Zato je ključnega pomena, da se tega lotimo in da dajemo potreben pomen inovacijam. Okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj to je nekaj, kar v Evropi podpira bazične raziskave, tehnologije, inženiring in tako dalje, kot je dejal tudi komisar. Kljub vsemu pa nimamo nacionalnih kvot, ker gre za program na konkurenčni ravni in to ocenjujejo strokovni odbori neodvisnih strokovnjakov, torej nimamo proračunskega cilja. Imamo notranjo konkurenco, ki poteka znotraj Evropske unije. Irska je zelo sodelovala v teh programih od januarja do julija lani. Smo podali več kot 6000 prošen za sodelovanje v okvirnem programu iz tega je išlo, da je bilo več kot 1300 prosilcev uspešnih. Torej, uspešnost je bila več kot 23 odstotna. In dobili smo 438 milijonov evrov. Irska je bila, kar se malih in srednje velikih iskovanih projektov tiče, že od nekdaj zelo dobra. 40 odstotkov vseh sredstva smo dobili za male in srednje velike projekte sedmi okvirni program za raziskave in razvoj, je okrepil naše delovanje na tem področju in je okrepil sodelovanje tudi za MSP-je. Seveda, to je najpomembnejše, kar ti to predstavlja 98% evropske ekonomske dejavnosti. Imamo nekatere ključne dejavnike pri rasti delovnih mestih. Obzorje 2020 bi želelo povečati v deležbo MSP-ja z 15 na 20 odstotkov. Sedmi okvirni program je na primer na Irskem ustvaril 3000 delovnih mest v letu 2007, kot sem dejal. Imamo 23 odstotno uspešnost in to je nekoliko više od eh, evropske, ki je 22 odstotna. Da bi še naprej ustvarjali delovno mesto in stimulirali gospodarstvo, je potrebno spodbujati partnerstvo v tem programu. Obzore 2020 mora doseči ta cilj. Cilji tega programa so, da bi omogočili raziskave na najvišji možni ravni, investijski razvoj in da bi se soočili z nekaterimi najpomembnejšimi izzivi. Zato je v zoru 2020 nekaj temelji na treh stebrih. Veličnost v znanosti, investijsko vodstvo in spremembo v družbi. Prednostna naloga med našim predsedovanjem bo, da bi spodbujali pobude na ravni EU, da bi se lotevali pan evropskih izzivov za poslovanje in še prav posebno za poslovanje pri mladih okvirni programi pri raziskavah in inovacijah v Evropski uniji so pokazali, da moramo ohraniti to podporo, ker so dobri. Predsedstvo priznava pomen Evropskega raziskovalnega prostora kot urodje za ustvarjanje trga, kjer bodo tehnologije, inovacije in raziskovalci lahko svobodno krožili. Če bomo to izvedli, bo to lahko vodilo do velikih izboljšav pri raziskavah v Evropi in se bomo izognili podvajanju. Sedaj pa bi vas rad opozoril na specifično vprašanje za Irsko. Patente. To je zelo pomembno področje inovacij. Sprejete skupnega patenta sveta je bilo storjeno pod ciprskim predsedstvom in irsko predsedstvo poskušalo omogočiti državam članicam, da, bomo, da bodo uradno podpisali sporazum pri polici leta 2013. Ta pobuda bo olajšala uveljavljanja patentov po vsej Evropi. MSP še prav posebej bodo pridobili zaradi znižanja stroškov in pripričan sem, da bo izvajanje te uredbe vodilo do tega, da bo več inovacij. To je pozitiven in dobrodošel korak v pravo smer. Sedaj pa se vrnemo na zaposlovanje med mladimi. Vprašanje brezposobnosti med mladimi. Nekateri državah članicah dosega več kot 40 odstotkov. Tudi na Irskem je zelo visoko to. Bo eden eh, ključnih elementov irskega predsedovanja. Mislim, da moramo prav pri mladih skušati doseči premik. Spobiti moramo mlade, da bodo na trgu delovne sile uporabili svoje veščine in jim ponuditi eh, svetlo, svetlo prihodnost. Tu seveda potrebno postaviti kaj tudi na področju inovacij. Potrebno je ljudem dati orodje in spodbude za inovacije in za to, da bodo Evropo spravili na pravo pot. Države, kjer je veliko inovacij, kjer investiramo v raziskave in kjer imamo veliko talenta, so točno tiste, kjer je rast. Zagotiti moramo, da bodo države članice sodelovali, da bodo inovacije v srčju raziskovalnih politik in da bomo to storili tudi preko evropskega semestra. Če bomo to storili, bomo prebrodili krizo in bomo potem močnejši, družba temelječa na znanju in bomo vzor za druge, globalno gledano. Naj zaključim, predsednik. 28. in 29. aprila bomo v Evropskem parlamentu imeli sestanek vseh naših partnerjev na socialnem področju, na področju inovacij in tako dalje. Glavna tema te razprave bodo strategije za spostavljanje in zagotavljanje zaposlenosti v boju proti brezposobnosti med mladimi v okviru obzora 2020. Irski parlament izpostavlja inovacije in raziskave za zagon rasti in delovno mesto. Veselimo se plodnih razprav z našimi evropskimi kolegi. To je primer, ki samo kaže, da lahko izidemo iz krize to ni enostavno pot, nismo jo še zaključili, vendar pa imamo verodostojno pot. Izkušnje evske kažejo, da je užito gospodarstva odvisna od ukrepov na nacionalni in evropski ravni. Odvisno je tudi od izvajanja, ne samo od besed. 40 let smo že proaktivni dejavnik Evropske unije. V naslednjih 40 letih se veselimo, da bomo taki ostali. Želimo zagotoviti mirno, prihodnost tako za Irce kot za državljane Evropske unije. Hvala lepa. Merci, monsieur le président, pour ce message. Hvala za to sporočilo, gospod predsedujoči. Omenili ste velike smernice in pomembne smernice irskega predsedovanja. Sedaj pa bom dal besedo danski, danskemu poročevalcu Jensnu. Vse govorce, ki pa jih je veliko, prosim, da skrajšate čas govora, da bomo res lahko se nadomestili, ker pač zamujamo. Sedaj pa An. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za priložnost, da razložim razmere glede proračuna za leto 2014 in kako mi to vidimo tudi v kontekstu evropskega semestra. Prva težava je seveda ta, da nimamo več letnega okvira še, ne vemo, kakšna bo zakonodajna podlaga, ali bomo v bistvu obtičali v slepi ulici. Videli bomo, kaj se bo zgodilo naslednji teden. Kot je omenil gospod Levandovski, pa je pred nami predlog, ki bi naj zamrznil proračun Evropske unije na ravni iz leta 2008, do leta 2020. Torej, za naslednjih sedem let bi ostali na ravni eh, iz leta 2008. Približno pet odstotkov pod eh, tistim, kar smo radno videli. To bo zniževanje stroškov tako na področju kmetijstva, to bi sama osebno rada videla. Ostali se morda ne strinjajo. To bo pomenilo zmanjševanje stroškov na področju kohezije. in bo tudi manj sredstva za raziskave, prometno infrastrukturo, verjetno pa ne v takšni meri, kot mm, je bilo rečeno prej. Predlog komisije sicer želi še več sredstva, vendar pa verjetno jih toliko ne bo. Videli bomo, kako bo se skupaj izgledalo, vendar pa občutek v parlamentu je, da bomo ne samo imeli proračun, ki bo premalo ambiciozen, kar se obsega tiče, temveč da bomo imeli tudi proračun, ki bo zelo neprožen. Tako da ne bo možno spreminjati prednostnih nalog do leta 2020. Naj spomnim, da zadnjič, ko smo pripravili večletni finančni okvir pod predsedovanjem Tony Blaira in potem v pogajanjih z Evropskim parlamentom, je trajalo samo pol leta, da so Rusi zaprli plin za Bolgarijo. In potem smo ugotovili, da potrebujemo energetsko politiko. Ni bilo pa na voljo sredstev. Na srečo smo imeli določen manevrski prostor v kmetijskem proračunu, tako da smo sredstva našli. Pripričano pa sem, da takšne prožnosti naslednjič ne bomo imeli. Tako da prožnost potrebujemo, kajti svet se lahko spremeni do leta 2020. Mislim, da smo lahko pripričani, da se bo spremenil zelo pomembno je, da skupaj z nacionalnimi parlamenti govorimo o proračunu za Evropsko unijo. Več razlogov je za to, nekaj jih je bilo že omenjenih. Proračun Evropske unije je majhen, je pa to proračun za investicije in za nekatere države je to ključnega pomena. Nekatere države Evropske unije so zelo odvisne od financiranja strani Evropske unije. 70 odstotkov njihovih javnih investicij prinaša proračun iz EU. Za nekatere države članice je to res ključnega pomena. Prav tako imamo skupne raziskave. Lahko bi rekli, da takšne ravni ne bi dosegli, če ne bi delovali skupaj. In govor irskega predsedstva to tudi izpostavlja, da je še posebno za majhne države to zelo pomembno. V Evropskem parlamentu veliko govorimo o evropske dodani vrednosti. Skupaj pa lahko storimo tudi to, kar sami ne moremo in tega se moramo zavedati. In mislim, da se moramo na to osredotočiti. Nacionalna prizadevanja morajo iti z roko v roki s skupnimi evropskimi prizadevanji. Prav tako bi lahko našli področje, kjer bi proračun Evropske unije lahko pomagal pri fiskalni konsolidaciji v državah članicah. V moji državi na Danskem smo znižali sredstva za zonanjo politiko, ker imamo sedaj skupno zonanjo politiko. To je torej način, kako lahko povemo, da sodelovanjem lahko privrčujemo tudi doma. In potem imamo področja, naprimer, kaj se tiče vodanja skupnega trga, kjer bi lahko privačevali nacionalno gledano, ker pač sodelujemo in to so zadeve, o katerih moramo govoriti. Katera so tista področja, kjer bi nacionalni proračuni lahko privačevali sodelovanje na evropski ravni? Nasplošno, proračun Evropske unije, ne sme biti zgolj proračun, ki prinaša stroške, temveč mora to biti proračun, ki lahko pomeni tudi vrčevanje. Mislim, da je to zelo pomembno ugotoviti. Prednostna naloga za naslednje leto za proračun bo za Evropski parlament rast, vendar pa imeti moramo dovolj sredstev na razpolago za rast. Seveda pa je tudi vprašanje brezposobnosti med mladimi ključnega pomena. Potrebno je zagotoviti in postiti si ob strani sredstva za to. Potrebno je imeti tudi sredstva za financiranje teh novih programov, ki bodo omogočili mladim, da, stopijo, da vstopijo na trg delovne sile. Na katerih državah članicah je demografski razvoj tak, da bodo čez nekaj let imeli premalo delovne sile. Tukaj pa imamo celotno generacijo mladih, ki so brezposleni in ne morejo vstopiti na trg delovne sile. To je nespremljivo. To je torej nekaj ključnih točk za Evropski parlament. Še zadnja zadeva, to moram povedati, ko imamo tukaj nacionalne parlamente. Imamo težave z vašimi finančnimi ministri, da ne želijo plačati, ne želijo dati sredstva, ki so jih obljubili. In to je težava, ki narašča in to bo težava med državami članicami tisti, ki bi najplačevali račune, jih strukturni skladov ne bodo torej dobili sredstva pravočasno. V Evropskem parlamentu bomo odločno branili tiste dele proračuna, ki so resnično skupni. Vendar pa, kar se tiče tega, da imajo države članice Um, dostop do sredstev, ki bi ga morali dobiti iz Evropske unije, potem morate tukaj tudi vi kaj postoriti. Če Španija, Italija, Irska ne dobido sredstev pravočasno, potem morate vi pozdigniti glas in se ne skrivati za Evropskim parlamentom. To vprašanje je potrebno razrešiti. Ne gre samo za vprašanje denarja, gre tudi za vprašanje izpolnjevanja svojih nalog gre za komisijo, ki mora spomenuti svoje naloge. Hvala lepa. Anna. Hvala. Sedaj pa predajam besedo predsedniku Eduardu Cavriti z portugalske skupščine. Ja, gospod predsednik. Ja, hvala. Besede imate. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. To med parlamentarno srečanje. Gotovo, prispeva k zmanjševanju dveh večjih primankljajev v Evropski uniji v zadnjih letih. Najprej primankljaj demokratične legitimnosti pri odločanju in potem pomankljivosti pri usklajevanju ekonomske politike. Prav tako je pomembna tema evropskega semestra letos rast in sodelovna mesta. Kajti tako pokažemo, da se zavedamo, da dve leti zamud pri odzivih pomenita, da imamo slabe napovedi za letos. Evropa bo spet v recesiji. Zagotoviti moramo, da bomo razrešili krizo glede državnega dolga. In tukaj ne gre samo za tako imenovane periferne države, ki bodo sedaj obsojene na vrčevanje. Vrčevanje prinaša določene posledice. Težave v tako imenovanih perifernih državah se bodo razširile po celotni Evropski uniji. In tako bomo potem videli celotno dimenzijo krize odziv Evropske centralne banke je potreben. Spremeniti moramo tendenco po še več plačevanja in krčenja gospodarstva. Portugalska je dober primer. Odločno, očinkovito smo se odzvali, veliko eh, notranjega konsenza smo dosegli pri izvajanju vačevalne politike glede fiskalne konsolidacije in menili smo, da je to potrebno izvesti. Ekonomske posledice pa so katastrofalne. Višja brezposelnost, tretje leto recesije, socialna kriza, ki je znatna. Torej, imamo nacionalni odziv, ki ni deloval, zdaj pa moramo potegniti zaključke za Evropo. Poglejmo si strategijo Evropa 2020. Vrniti se moramo k zamisli produktivnosti zagotoviti moramo, da bomo imeli javne investicije na področju infrastrukture. Potrebno je krepiti evropske investicije in rast. Glede prejšnje točke sem želel govoriti, vendar pa tudi tukaj je to pomembno. Strategija za rast. To je trenutna tema za razpravo. povezati moramo eh, programe prilagajanja eh, s pravimi potrebami. Če povem to drugače, ne smemo še poslabšati strukturnih težav. Kriza ne sme dobiti priložnosti, da se bo vlekla še naprej. Resnično moramo prispevati k okrevanju v državah članicah potrebna je prava strategija za prilagajanje, zato da bomo ukrepili rast, da bomo imeli spodbude za ustvarjanje delovnih mest. Zagotoviti moramo tudi vlogo za javne investicije. Odgovor na vse to ne more biti tak, da znižujemo proračun Evropske unije kot celoto. To pomeni, da moramo imeti več solidarnosti, več usklajevanja politik in več preglednosti ne z manj, temveč z več Evrope in z več evropske solidarnosti bomo lahko išli iz krize. Merci, Hvala, gospod predsednik za grški parlament, gospod Akis Garantopoulos. Gospa, oprostite, ne? Ne, ne boste spregovorili. Dobro. Elga Trupel. članica zelenih za Nemce v parlamentu. Hvala lepa, predsednik. Naj spregovorimo o strateškem vprašanju. Veliko krat smo že slišali, da potrebujemo novo delo na mesto in novo rast. Nihče od vrani pa še ni postavil pod vprašaj to, odkot naj ta nova rast pride. Po mojem lahko to zagotovimo le, če bomo se bolj borili proti brezposobnosti med mladimi, bomo investirali v usposabljanje in izobraževanje in odgovoriti moramo na vprašanje, zagona rasti. Vendar pa to moramo storiti na trajnosten, okolju prijazen način. Moramo storiti našim eh, podnebnim ciljem. Investicije v proizvodne linije, ki so ekološko odgovorne, ki znižujejo emisije CO2. To so tista področja, kjer lahko zagotovimo trajnostno rast. Zato je evropski proračun, ki bi nam to pomagal, ki bi nam to omogočil, nekaj, kar moramo podpreti. To je pravi odgovor na krizo. Po mojem pa sedaj sledi ravno nasprotno. Če se bo neto plačnicam uspelo uveljaviti v svetu in bomo znižali evropski proračun za 10 odstotkov, istočasno pa se bodo uveljavili interesi na področju kmetijstva in strukturnih skladov, potem bomo znižali vsa tista področja, ki so prav tukaj zelo pomembna. Izobraževanje, usposabljanje, raziskave in investicije v na nova področja. Torej, potem bomo strili ravno to, čemu se tukaj želimo izogniti, saj z besedami. In tukaj bi sedaj tudi v navzočnosti Irske rada premislila o tem, kako bi naše cilje, ki so skupni, lahko dosegli. Druga pripomba. Bill Gates je bil včeraj v Berlinu pri SPD in je zahteval davek na finančne transakcije na ravni Evropskega sveta in držav članic se še vedno prepirajo o tem, ali je to prav ali ne. 11 držav članic je sedaj pripravljenih ta davek uvesti. To se mi zdi nujno potrebno in pomemben prispevek k regulaciji bank in k ustrezni regulaciji finančnih trgov. Istočasno pa morajo ti prihodki prijeti v Evropski proračun, gospod Levandovski, je po mojem podal zelo dober predlog če bi torej imeli davek na finančne transakcije kot lastni vir za evropski proračun, bi potem lahko znižali prispevke držav članici in tukaj pridobimo vsi. Veseda bi bila, če bi se svet še enkrat lotil tega vprašanja in upam, da bo spremenil svoje mnenje. In še zadnja pripomba, ker je tukaj toliko poslancev nacionalnih parlamentov. Zelo pomembno je izpostaviti, da ko tukaj v Evropskem parlamentu zahtevamo više proračun za Evropo, tega ne počnemo iz egoističnih institucionalnih interesov, temveč za državljane Evropske unije. Tako lahko oblikujemo boljšo politiko do leta 2020 in to je zelo pomembno. Zelo pomembno je, če bi to razložili svetu in tudi doma v državah članicah. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa predajam besedo zgornjemu domu nizozemskega parlamenta, gospa Lukas. Hvala lepa. Nemški parlament odločno podpira bolj moderni evropski proračun. Želimo si povečanja na področju ja, raziskav in razvoja in zniževanja pri kmetijstvu in kohezijskem skladu. Samo z odprtim trgom in skupnim pristopom pri znanstvenih raziskavah lahko podjetjem in podjetnikom omogočimo da bodo povečali svojo produktivnost, dodano vrednost in da bodo našli nove proizvode in trge za te proizvode. Iziti moramo iz krize in najti inovativne rešitve za velike zile, s katerimi se soočamo. Modernizacija evropskega proračuna je pomemben korak naprej proti prihodnosti in upamo, da bodo razprave februarja v Evropskem svetu vodile do preboja. Kar se tiče obzorja 2020, podpiramo osredotočeno na kakovost raziskav in konkurenco. Naša sredstva moramo nameniti najboljšim raziskovalnim ekipam, zato da bi prišli do raziskovalnih prebojev, ki, kar bo dobro za vse. Bojimo se, da bo do sredstva za obzore 2020 namenjena starim področjem. Naprimer za investicije v državah članicah, ki niso tako inovativne. In veseli smo, da bo jersko predsedstvo namenilo prednostno nalogo na za izvajanje skupnega patenta. To je pomemben korak naprej. In tako se bomo izognili nepotrebni birokraciji. Hvala lepa. Merci beaucoup, madame. Hvala, gospa. Sedaj pa gremo na sever. Gospod Bo Bernardson je na vrsti iz švedskega parlamenta. Ali sem dobro izgovoril? Uh, where are you? I, you're here. <laughs> Ok. <laughs> Od je bil help. Ok, please. Tukaj sem, prosim, beseda je vaša. Eh, Dobro je izgovorjala, hvala. Hvala lepa. Vprašanje pred nami je, kako lahko evropski proračun podpre države članice pri njihovih ciljih. Seveda gre za vprašanje, kako nam evropski proračun lahko pomaga pri izhodu iz krize. slišali smo že, strani večjih govornikov, da je splošni odgovor tak, da mora biti evropski proračun posodobljen. Osredotočiti se moramo na projekte, ki ustvarjajo rast, izobraževanje, raziskave, razvoj. Vse to je pomembno na teh področjih, pa se moramo osredotočati na prizadevanje z evropsko dodano vrednostjo. Tako bomo ukrepili dolgoročno gledano našo konkurenčnost. Poslušal sem, kaj ste govorili in zdi se, da se nasplošno strinjamo glede tega. Vendar pa, če želimo izpolniti naše obljube, potem moramo spremeniti naše prednostne naloge in to je težko in včasih celo boleče. Mislim, da se moramo premakniti stran od kmetijske politike. Na švedskem je naš proračun zamrznjen, istočasno pa ga posodabljamo. Vprašanje je torej, ali Evropska unija resnično eh, mora vrčevati. Veliko držav je izbralo vrčevanje in odgovore ne. To ni pravi argument. Po drugi strani pa to tudi ni argument za povečevanje evropskega proračuna, da bomo dejali, da so nacionalni proračuni rasli hitreje kot evropski v zadnjih letih in zato mora sedaj rasti tudi evropski. Ne, evropski mora rasti po lastnih kriterijih in zmožnostih. Ne gre za, ne smemo ga primerjati z nacionalnimi. Vsak dokument, ki ga dobimo z komisije, vsako sporočilo sveta, vedno izpostavlja pomen zaposlovanja, pomen konkurenčnosti in pomen ukrepov na tem področju. Skoraj vsak program na evropski ravni in v državah članicah pa je sedaj tudi v duhu oblikovanja duhu varčevanja in sedaj imamo v Evropi stagnacijo, skoraj recesijo in socialni problemi se samo še poglabljajo. Kratek bom zaključujem. To so nevarne razmere. Če želimo s tem prelomiti, moramo storiti vsaj dvoje. Najprej to, kar sem dejal, moramo posodobiti proračun Evropske unije. Po drugi strani pa moramo tudi ponovno uravnotežiti naš pristop do krize. Vse skupaj mora biti dobro uravnovešeno. Spodbujati moramo rast, ne smemo se osredotočiti samo na vrčevanje. Potrebujemo politiko za rast in zaposlovanje. Dobro, Irska, Bernard Derken. Moša kolega. Dragi kolega. Hvala, vesel sem, da lahko spregovorim tukaj na tej seji. Pozdravljam ta koncept, v skladu s katerim se lahko poslanci nacionalnih parlamentov sestanejo s svojimi kolegi, zato da bi bolj razumeli naša nacionalna stališča. Upam, da bo iz te razprave šlo vsaj eno in sicer, da bomo bolj razumeli naša medsebojna stališča. E, pozdravljam tudi Kirana Linča za njegov prispevek. Upam, da vam bodo sledili tudi ostali evropski kolegi. Danes zjutraj smo že omenili vprašanje lastništva. Mislim, da bi To morala biti glavna tema našega dela. Vsi bi morali prevzeti lastništvo. Odgovorni smo ne samo za naš lasten proračun, ampak tudi za proračun evropskih institucij in za proračun kot takšen. To pomeni, da potrebujemo usklajen. Gospoda, usklajeno gospodarsko prizadevanje. In to pomeni tudi, da imajo države raznolike potrebe, nekateri temeljijo na kulturi, drugi na tehnologiji, spet tretji na težki industriji. Ne glede na to, vse je treba upoštevati. Naprimer, na Irskem smo zelo odvisni od eh, kmetijstva. Eh, to je tudi način za izhod iz gospodarske krize, v kateri smo se znašli. In to počnemo. 90 odstotkov naše proizvodnje danes eh, izvažamo v Eh, svet in eh, tega ne bi mogli narediti brez podpore kmetijstva. Eh, zato menim, da moramo ta sektor ohraniti istočasno. Mislim, da je slabo, če bi dramatično krčili evropski proračun ob istem času, ko se krčijo tudi nacionalni proračuni. Um, sam eh, pa temu ne bi rekel varčevanje. Mislim, da je, nam je to krčanje bilo usiljeno, zato ker nismo mogli plačati svojih računov, zato smo morali krčiti svoje proračune. To je seveda težko, težko je to za naše ljudi, zamerijo nam, ampak vemo, da je to eh, pač pot do rešitve. Ampak istočasno pa potrebujemo neko prepoznanje po celotni Evropski uniji, da je to, kar počnemo prav, zato potrebujemo podporo in tudi druge države morajo spoznati, da moramo nadaljevati skupaj po isti poti. Če tega ne bomo naredili, potem se bomo znašli v takšni situaciji, ko se bomo čez pet ali pa deset let še vedno vprašali isto, še vedno bomo reševali iste probleme in to bomo naredili šele po uh, pomembnih dogodkih. Pomembno je, da prevzamemo odgovornost sedaj, preden eh, se bodo zgodili novi dogodki in da pomagamo tistim državam, ki so že izkazale poseben talent določen, na določenem področju in da naj one naredijo kar, največ, kar je možno v trenutnem gospodarskem vzdušju in uh, upam, da tudi s podporo vseh ostalih članic. Šok. Hvala, dragi kolega, čestitke za jersko lep zgled. Ste pred nekaj dnevi smo videli, da vodite politično, zelo dobro politiko, zelo pogumno. Sedaj pa bolgarski predstavnik parlamentu, poročevalec za večletni proračunski sporozum. Prosim. Uh, Hvala lepa. Želel bi deliti nekaj pomislekov za kolege iz nacionalnih parlamentov. Namreč bližamo se Evropskemu svetu, ki bo morda sprejel Eh, odločitev o evropskem proračunu in potem bo tudi parlament eh, v težavah, se bomo morali ali eh, se strinjati s tem, kar bodo slednje države članice ali pa ne. No, vse, kar smo do sedaj predstavljali kot naše argumente svetu, vsi ti argumenti do sedaj niso bili upoštevani. Ne vam podam nekaj primerov, tako da boste razumeli, da ne gre za to, da zahtevamo samo več denarja. Namreč, razumeti moramo naslednje. Evropski proračun predstavlja 50 krat manj kot nacionalni proračuni. Gre samo za 2 odstotka evropskih javnih izdatkov. Uh, ko govorimo o tem in ko govorimo o učinku, ki ga ima Evropski proračun skupaj z nacionalnimi proračuni, moramo biti izredno previdni, ko gre za velikost proračuna. Novembra je bil zadnji predlog ta. Torej, ne gre za to, da bi želeli zamrzniti nacionalne proračune. Tukaj ne gre za zamrznitev. Govorimo o tem, da želimo, da bi se vrnili na raven iz leta 2008, z, ko smo bili pred zadnjo rešitvijo, eh, ko smo bili pred zadnjo širitvijo, prostite. Eh, se pravi, želimo se vrniti na leto 2008-2004 in dogovoriti se moramo za številke do leta 2020. Države članice pa tega niso želele. Drugič, želimo več fleksibilnosti. Ko sprejemate nacionalne proračune, želite imeti možnost, da bi z eh, manj denarja naredili več, ampak eh, to ni možno brez določenih korakov tudi na evropski ravni. Eh, in evropski proračun je z veliko bolj strok kot nacionalni proračuni. To je treba upoštevati. Tretja stvar, lastni viri. Gospod Lamasur je to omenil. Uh, mi ne želimo večji proračun skozi lastne vire, ampak želimo, da bi bili ti lastni viri bolj neodvisni, tako da ni treba, da čakamo na potrditev nacionalnih eh, proračunov. To bi bile tudi dobre novice za evropski semester. Tukaj ne gre za več denarja, gre za boljšo prerasporeditev denarja in za, iz, za iskanje bolj enostavnih rešitev tudi za nacionalne parlamente. In še unija proračunov, tako imenovana. Eh, torej, ukvarjamo se z vprašanjem mehanizma, eh, evropskega mehanizma stabilnosti, potem govorimo o možnosti novega inštrumenta za območje evra. Vse to je lepo in prav, ampak če bomo imeli več ločenih proračunov, bodo ti še vedno financirani iz eh, žepov istih davkoplačevalcev. Zato želimo enotno sliko evropskega proračuna z. Uh, zavezami, ki bodo jih davkoplačevalci prevzeli do celotne Evropske unije, vključno z močem evra. Takšen je demokratičen pristop. To želi parlament. Moram vam povedati, da, tem trenutku, da v tem trenutku svet ni pripravljen se odzvati na naše zahteve in eh, res, resnično sem zelo zaskrbljen Če bodo na tak način sprejeli dogovore naslednji teden, potem eh, parlament tega ne bo mogel podpreti. Dragi kolega, iz Črnega morja gremo na Baltsko morje. Polska. Z nami je podpredsednik odbora za evropske zadeve, gospod Galezepski. No. Gavaževski. Ah, okay. E, excusez-moi, j'ai mal prononcé. <laughs> Stite, napačno sem izgovoril vaše ime. Ze spodnjovej časti Polski, a więc oddalonej od Morza Bałtyckiego, okolo 600 km. Ja sem z južne Polske, tako da smo zelo daleč od e, Baltskega morja. Je pa res, da imamo Baltsko obalo. Komisar Levandovski je rekel, da smo se znašli v mm, posebni situaciji, namreč naslednji proračun bo manjši kot naši prejšnji. Istočasno pa so se zaveznice, pa so se zaveze zvečale, naši cili so bolj ambiciozni, naše naloge so težje. dobro bi bilo, če bi uspeli nekako združiti naše zaveze in pa vire, ki jih imamo na razpolago. Tako da, lahko, da bi lahko naredili več z manjšim proračunom. No, ta zmanjšan proračun nas je prisilil v to, da smo si kritično ogledali izdatke v Evropski uniji. Ehm, Sedaj uh, se moramo vprašati, kako izpolnjevati naše zaveze. Delnoma se strinjam za kolegico iz Nizozemske. Um, no, proračun bomo morali sprejeti čez nekaj tednov, tako da je sedaj prepozno za to, da bi ga posodobili. Morda bomo lahko posodobili naslednji proračun po letu 2020. Zdaj pa se bom vrnil k prejšnji razpravi. Komisar je rekel, da se gospodarstva v državah članicah med seboj zelo razlikujejo in ravno zato je kohezijska politika izredno pomembna. Kohezijska politika bi morala izravnati te razlike med posameznimi gospodarstvi med njimi resnično obstajajo velike razlike in zato sem vesel, da ima kohezijska politika toliko prijateljev. In da bomo zato verjetno uspeli ohraniti kohezijsko politiko. Potem govorili smo tudi o tem, kako pomembno je, da spodbujamo razvoj in raziskave. Tukaj spet obstajajo velike razlike med državami in članicami, torej ko gre za raziskave in razvoj. Uh, To je postalo razvidno tudi iz analize sedmega okvirnega raziskovalnega programa. Upam, da bo strategija za leto 2020 zmanjšala te razlike. Upam, da bodo lahko raziskovalci v prihodnosti razprli svoja krila in bodo lahko odšli v tiste države, kjer bodo imeli najboljše pogoje. Hvala, gospod Antonis Bezas iz odbora za finance. Prosim. Eh, Hvala, predsednik. To sodelovanje v okviru Evropskega semestra je nujno potrebno, da bi ponovno spostavili demokratično legitimnost sprejetih odločitev v Evropski uniji. Upamo pa, da bo to sodelovanje v prihodnosti bolj sistematično in bolj organizirano. Kot veste, je Grčija v fazi gospodarskega prilagajanja. Sedaj moramo izvajati program stabilnosti v letu 2013. Kljub temu pa nam je uspelo izvesti program reform. Ta dobro kaže, kako zelo smo se potrudili pri nas. Čeprav smo že peto leto zapored v recesiji. Sedaj pa konkretno vprašanje. Najprej kohezijska politika. Po statističnih podatkih, ki so na voljo, lahko vidimo, da bo nova metoda precej drugačna od sedanje situacije. Povečala bo namreč negativne posledice recesije. Smo v kritični fazi za Evropsko unijo in v tej kritični fazi imamo porazdelitev kohezijskega sklada, ki presega sedanjo politiko regij in držav, ko gre za gospodarstvo. Tu gre za zmanjšanje BNP-ja, veča se brezposobnost in to so elementi, ki morajo biti upoštevani pri določanju metode porazdelitev sredstev iz kohezijskega sklada. Drugo, raziskave, raziskave in inovacije. To so pomembna področja za izboljšanje konkurenčnosti držav članic. Ne le na ravni Evropske unije, ampak tudi mednarodno gledano. Pa kljub temu pa vidimo, da se zmanjšujejo sredstva, ki so potrebna za rezultate države in regije, ki so sedaj v recesiji, ne bodo več mogle vlagati v rast. To moramo vedeti vedeti moramo tudi to, da je pomembno imeti dobro notranjo konkurenčnost Evropske unije. Ta pa bo negativno. Treba je izboljšati dejavnosti in kohezijo. Tretje, kar bi rad omenil, se nanaša na prihodke. Kot veste, imamo tu veliki ziv Evropske unije. In sicer gre za oblikovanje nove mešanice lasnih sredstev, da bi lahko izvajali politike Evropske unije tu gremo preko prihodkov na podlagi DDV-ja, imamo davek na finančne transakcije in drugo. Ampak v vsakem primeru je treba prilagoditi lasna sredstva, zato da bi lahko učinkovito delali in da ne bi povečali upravnega bremena. Hvala. Hvala, predsednik. To je bilo res zelo zanimivo. Vračamo se nazaj v Irsko. Senator Terry Leiden je naslednji. Oprostite za mojo izgovorjavo, ki vredno ni pravilna. Ali je gospod prisoten? Ne. Odpovedal se je besedi. Evropski parlament ponovno. Salvador Gariga. Gospod Gariga. Muchas gracias, eh, presidente. Eh, yo sé que los representantes de los parlamentos eh, nacionales. Eh, Hvala lepa. Vem, da so nacionalni poslanci, ki so danes tukaj z nami, zelo proevropski. Vse večina izmed njih. in zato je njihova stališča morda teže braniti doma v nacionalnem parlamentu, kot pa tukaj v Evropskem parlamentu. Ampak sedaj se moramo vprašati, ali vaši parlamenti resnično menijo, da evropski proračun prinaša evropsko dodano vrednost. Če nacionalni parlamenti tega ne verjamejo, če se na evropski proračun gleda kot na 29. proračun, torej če vključim tukaj Hrvaško. Potem eh, je to težava. Svet bo morda naslednji mesec sprejel uh, proračun, ki bo predstavljal 22 milijard manj za nas. Če torej ne menite, da je evropski proračun pomemben, potem se bodo vaše vlade s tem strinjale. Če pa verjamete v to, da je evropski proračun Pomemben pa je to dobro, zlasti v letu varčevanja in konsolidacije, ko je evropski proračun edini, ki lahko prispeva k rasti srednjeročno in dolgoročno gledano. Pomembna je strategija za leto 2020, tudi obzorje 2020. Vse to je pomembno, tudi agenda za rast. Če menite, da so zaveze, ki so jih. Uh, sprejele evropske institucije, potem nam prosim pomagajte. Vaše pomoč potrebujemo, zato da bomo lahko prepričali nacionalne parlamente in pa nacionalne vlade. Prepričati jih moramo, da ne smejo vsega videti v luči prispevanja v skupnostni proračun. Razmišljati morajo tudi o uspehih določenih politik, eh, kulturne politike, kohezijske politike, zunanjega delovanja, eh, torej o uspehu vseh področji, ki predstavljajo Evropsko unijo in ki bodo pomembna za naslednjih nekaj let. Za evropskim Tudi evropski semester je uspeh, to je nekaj, za kar smo si v Evropskem parlamentu zelo prizadevali in to lahko sporočite z vašim nacionalnim parlamentom. Baron. Hvala, dragi kolega. Sedaj pa baronica v kafein iz Gornjega doma britanskega parlamenta. Prosim, baronice. Hvala lepa. Številne ste omenili potrebo po raziskavah in inovacijah, zato da bi lahko ponovno zagnali rast ampak razprave o proračunu za obzorje za leto 2020 in eh, razprave o večletnem finančnem okviru eh, so bile zelo dolge in obširne in vse skupaj je še zaostrajeno zaradi vrčevanja in eh, gospodarske krize. Če vse to upoštevamo, kako lahko zagotovimo uporabo proračuna za raziskave in inovacije, ko je težko za države članice in pa za komisijo um, izračunati povratni učinek vaših investicij. Dobro bi bilo, če bi vedeli, kakšne mehanizme uporablja komisija za to, da lahko analizira takšne štrškovne analize, poleg osebnih eh, poslovnih analiz za merjanje takšnih investicij. In pa drugo vprašanje, ki s tem ni neposredno povezano. Eh, kakor je, torej, gospa eh, Trupel je omenila davek na finančno transakcijo, zato vas sprašujem naslednje. Ali je komisija še bolj preučila učinek morebitnega davka na finančne transakcije na proračun. V nedavni oceni učinka je komisija sklenila, da njihov predlog ne predstavlja velikega prihranka pri lasnih virih, ki bi jih naj potem razporedili v proračun. Hvala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 je bilo prisluhniti kolegom, ki so bili danes zjutraj zelo odkriti tukaj. Eh, tudi sam bom sedaj odkrit. Večkrat sem že bil na takšnih sejah in moram reči, da nažalost prizadevanja za to, da bi dali nekaj demokratične legitimnosti procesu sprejemanja odločitev, še zlasti, ko gre za področje proračuna, eh, ja, eh, takšna prizadevanja se mi ne zdijo najbolj uspešna. Težko je tukaj spolniti uh, naš mandat. Če si ogledate gospodarsko oživitev in pa delo na mesta, no, prisluhni sem danes zjutraj obema komisarjema in prisluhni sem tudi razpravi o evropskem proračunu in uh, vse, kar je bilo povedano, se mi je zdelo nekako šipko. Uh, mi nacionalni poslanci smo bliže ljudem in uh, kot takšni težko podpremo to, kar je bilo povedano. Govorim uh, kot uh, predsednik odbora za proračun. Malo bomo imeli tudi volitve, zato govorim tudi kot državljan. Včeraj sem bil na sestanku podjetnikov iz majhnih in srednje velikih podjetij, eh, podjetij in uh, povedali so mi, da je občutek glede na dogodke v Italiji in drugod po Evropi takšen, da se jim zdi, da eh, ukrepi na ravni Evropske unije niso posebno legitimni. Eh, državljani preprosto nimajo občutka, da je to, kar vi počnete tukaj, eh, legitimno. Fiskalni pakt pomeni, da se bo bolj obdavče, obdavčevalo tudi delo v Evropi. Slišali smo številne kolege, naprimer eh, iz Velike Britanije, ki so govorili tudi o tem, da bo obstala cela vrsta problemov z davkom na finančne transakcije, ki bi prav tako lahko predstavljala vir za evropski proračun. Zakaj eh, torej mi pošiljamo denar v evropski proračun? majhna in srednja velika podjetja pravijo, da je težko oceniti povratni učinek teh sredstev. Um, majhna in srednja velika podjetja potrebujejo podporo, finančno podporo, zato da so likvidna. Potem vsako leto imamo tudi težave z sprejetjem evropskega proračuna. V zvezi s tem se pojavlja cela vrsta problemov. Uh, gledamo samo na finance, realna, realno gospodarstvo in pa delovna mesta pa gredo svojo pot. Hvala, tudi to je bilo pomembno. Gospa Alna Suza, iz portugalske predstavnice parlamenta, prosim. Obrigada, se predsednik, gostava za komplimentar todos in e todos os parlamentar. Hvala lepa. Želela bi pozdraviti vse poslance nacionalnih parlamentov in pa evropske poslance, ki so danes tukaj z nami. Eh, številni kolegi, tudi komisar Levandovski, so govorili o tem, da ko govorimo o večletnem finančnem okviru in pa evropskem proračunu, pravzaprav tukaj ne obstaja grožnja zamrznitvije, samo ampak gre tukaj za grožnjo velikega krčenja sredstev. Večletni finančni okvir je bil okrnjen, nima dovolj ambicij in pogosto, zbira, pogosto sprejemamo niže zgorne meje, kot bi to dovolja, dovoljevala pogodba. Torej, počnemo manj, kot bi nam to legitimno dovoljevala pogodba. Zato nismo sposobni sredstev preosporejati, pokazati uh, solidarnosti. Mi smo zato, da bi povečali evropski proračun in da bi povečali tudi sredstva za večletni finančni okvir. V Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih bi se lahko ogledali naslednjo možnost – ko gre za Evropski svet, kar so pravzaprav vlade, se zdi, da eh, se dogaja neko kazanje mišic, ko gre za proračun. Ampak tudi tukaj bi lahko nacionalni parlamenti odigrali pomembno vlogo, zato da bi dobili najboljšo rešitev, ko gre za naše politične izbire. Potem še nekaj. Ni prav, ko govorimo, da je gospodarska kriza tista, ki nam je usilila varčevanje. Varčevanje je bilo politična izbira. Politična izbira, ki so jo sprejele tako nacionalne vlade, kakor tudi komisija. Nekateri, nekatere države imajo sedaj prilagoditvene programe, ki uh, uničujejo delovna mesta, rast in pravzaprav povzročajo socialno katastrofo ko si torej ogledamo proračun, je ključnega pomena večni finančni okvir. Iz dveh razlogov. Ne samo zato, ker eh, bi lahko poskrbeli za povečanje lastnih virov, kar je ključnega pomena za dolgoročne investicije, ampak tukaj se postavlja tudi vprašanje socialne pravičnosti. Treba je obdavčiti finančni kapital. Pa še nekaj besed o raziskavah in eh, razvoju. Uh, Tukaj se postavlja vprašanje mobilnosti. Vprašanje mobilnosti evropskih državljanov je izredno pomembno. E, to, ta mobilnost mora ostati prostovoljna. Če bomo ljudje silili v mobilnost, bo težko s tem ustvarjati e, rast e, in tudi ko gre za mesta raziskovalcev, za delovna mesta raziskovalcev, se ta pogosto negotova. To niso delovna mesta, ki bi, ki bi predstavljala dolgoročno perspektivo za stabilno življenje. Hvala, draga kolegica. Ja, kolegi, zamujamo še pet kolegov soglašno, ampak ne moram dati besede. Žal mi je, žal mi je res. Gospod senator, dopoledne ste se že oglasili. Popoldne se boste ponovno oglasili. Žal, Ja. Ne. Žal mi je, gospod senator, ne morem vam pustiti, da boste to rekli. Dopoldne ste se oglasili, imeli ste pravico do res upravičnih pripomb. Tu imamo veliko, veliko kolegov, ki so se oglasili in dopoldne niso dobili besede. Žal nas morajo tolmači ob enih zapustiti, omejeni smo, tako da moramo kot pri proračunu tu časih poštevati omejitve in časih tu protislovno, pač tako je. Še nekaj minutki imamo. Hvala tolmačem, ker bodo ostali še nekaj minutk z nami. Komisarja bom prosil naj se na hitro odzove, na glavne opaske, ki smo jih slišali, potem pa gospa Trotman, ki bo zaključila dopodansko sedem. Gospod komisar. No, ne moram se hitro odzvati. Eh, Poskusil bom biti kratek, ampak lahko le poskusim. Če želi Evropa zagotoviti svojo legitimnost, mora pokazati, da je uporabna, rešiti mora težave državljanov in državljank, ne da jih uči, kako živeti rešiti moramo njihove težave. Glede na omejitve v nacionalnih proračunih, še posebej kar se tiče naložb, bi lahko bil evropski proračun del odgovora, ki ga iščemo. Zakaj? Ker zahteva oziroma ker zagotavlja večletno stabilnost. Zato moramo braniti to strukturo, dobra plačila in dober proračun braniti moramo legitimnost primerjave med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni, o kateri je govoril gospod Bernhardson Švedske. Prišli smo iz 15 držav na 27 držav, kmalo se nam bo pridružila 28. Od leta 2000 do 2010 je bil naš proračun omejen. Rasel je manj kot pa nacionalni proračuni kljub temu, da s, eh, nacionalne države niso širile svojega osemlja. Prenašale so pristojnosti na evropsko raven. Tudi vaše države, Nemčija in Švedska, naprimer, to sta dve izjemi, ki, sta, eh, ki nista rasti eh, manj hitro kot, oziroma hitreje kot pa evropski proračun. Modernizacija, da. Bila je v našem izvirnem predlogu iz leta 2011, ampak kot so dejali številni iz Evropskega parlamenta, naprimer Helga Tripl, gospod Kalfin in tudi drugi, velja naslednje. Če imamo reze, gre za reze, ki izhajajo iz logike pogajanj. Nekatere države zahtevajo še več rezov, globlje reze usmerjene so v modernizacijo, v dodano vrednost, v večjo zaščito nacionalnih eh, ovojnic s pomočjo neposrednih plačil, s pomočjo kohezije. To je logika, ki jo moramo razumeti, ko prosimo za reze. Te zadeve si nasprotujejo, ne moremo imeti modernizacijo proračuna mm, in reze. <clears throat> Imamo zelo nizka sredstva, ko želimo zagotavljati rasti delovna mesta. Ta dodana vrednost, ki jo zahtevati, je že vidna. Naj dam primer. Z malo sredstev lahko na evropski ravni zagotovimo življenje približno 2 milijona ljudi v begunskih taboriščih, taboriščih eh, v Siriji, 1,5 milijona eh, ljudi v Iraku, te prav tako podpiramo. In to so majhna sredstva, ki pa jih združimo, to so sredstva, ki prihajajo iz nacionalnih virov in na to jih lahko učinkovito uporabimo. Kot je Ala povedal, bodo pogajanja zelo kompleksna. davek na finančne transakcije imamo, okrepljeno sodelovanje, eh, imamo sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, vse skupaj zelo omejeno, mi potrebujemo več manevrskega prostora. Prostora, ki se odpira v svetlejšo prihodnost. 7. in 8. februarja bomo imeli ogromen preizkus evropskih voditeljev. Evropska unija je dobila Nobelovo nagrado za mir za preteklost. Sedaj moramo ta mir predati eh, podjetjem, drža, državam in državljanom. To je pomembno. Hvala, gospod komisar. Katrin Trotman, poročevalka iz odbora za proračun. Hvala, gospod predsednik. Zelo nakratko, z nekaj besedami. Mislim, da moramo najprej omeniti to, kar kolektivno govorimo o vseh parlamentih nacionalnih in to vsi ustrajam tem, da je to proračun 28. To ni en proračun, o katerem naj bi odločili le eni proti drugim. Ne. Tako ne moramo videti proračuna kot vzvod, ki bi prinesel dodano vrednost. Drugo, letni pregled rasti. Ta mora nujno dovoliti, da bi predstavil evropski proračun. To je katalizator financiranja, je vzvod, je dopolnilo pri financiranju. Ta proračun ima ključno vlogo. Zato mora letni pregled rasti spomniti na ta prispevek evropskega proračuna, ko gre za doseganje trajnostnega cilja in ko gre za zaposlovanje. Potem še ena pripomba, ki jo želim uniti v tej razpravi. Gre za specifična priporočila, gre za prispevke držav članic. Gospod predsednik, Rekli ste, da bomo imeli danes na sestanku proračunu neenakost. Glede na to, kako države prispevajo proračun. To vprašanje moramo preučiti. Stalno moramo videti to voljo, da bi zmanjšali prispevke držav članic v proračun Unije. Kajti to nas lahko privede v proračunsko slepo ulico, mogoče tudi v slepo ulico v finančni perspektivi. Nekaj sem predlagala, da bi iz tega izračuna o nacionalnih primankljajih izhajali iz prispevkov za druge izdatke v proračunih. Zaenkrat glasujejo tem, upam, da bomo dosegli napredek. Zakaj? Zato, ker je naš evropski proračun proračun naložb pomembno je, da govorimo tudi o naložbah v rast. Kaznovati moramo tiste države, ki bi mogoče premalo prispevali. Vsi moramo prispevati, ko govorimo o tem zornem kodu. Na koncu še demokratizacija. Demokratična legitimnost mora povezati nacionalne parlamente z evropskim. V sklopu evropskega semestra. Na koncu bom sklenila in rekla, da moramo od naših držav članic zahtevati usklajenost. Težava pri usklajenosti je ključna za naše državljane, so da nam bodo zaupali. Če država, komisije, mi, poslanci potrdimo ambiciozne cilje, če potem nimamo sredstev za izpolnitev teh ciljev, izgubimo kredibilnost in legitimnost, ko gre za demokracijo. Zato je naš odbor res ustrajen Države včasih niso plačevale računov. Ja, plačati moramo račune. Če nimamo prilagojenih proračunov za naše politike, potem imamo težave zaradi financiranja naših dolgov in tega ne moramo tolerirati. Ne moramo zahtevati od držav, da plačuje javni dolg in da ustvarjajo dolgove v našem lastnem proračunu. Toliko predsednik iz moje strani za konec. Hvala lepa, draga kolegica. Ja. Rad bi zaključil naše stanje, gospod predsednik, kolegi, hvala vsem za udeležbo. 16 govorcev se je oglasilo, začne se te delavnice. Po neprijetnih pripombah našega kolega iz francoskega senata bi rekel, da danes dopolne nihče ni govoril dvakrat. Tako. Po drugi strani pa imamo vsaj enega predstavnika vsake parlamentarne skupščine, ki se je oglasil in ki je tudi dobil besedo. Tako. Kolikor jaz vem, razen če mi ne bo kdo ogovarjal, v primeru Francije smo imeli skupščino, senat, oba doma, vsak je imel predstavnika in vsak se je oglasil do polne. Tako. Dobro. Tu imamo še nekaj kolegov, ki so se želeli oglesiti do povdne in se niso mogli. Tolmači nas zapušajo, se upravičujem, nismo mogli prisluhniti vam. Boste pa seveda prvi na vrsti, če že boste želeli govoriti popovdne. Oba kolega, ki boste tu, boste to upoštevala, ker boste predstavljala popovdne. Na koncu naj zaključim z dobro novico. Seveda ste vsi vabljeni na kosilo. Nazdravili bomo na zdravje naših proračun nacionalnih parlamentov. Dobar tek. Sestanek je zaključen, se vidimo popovdne.